So, dear colleagues, welcome. Uh... Kolegice in kolegi, dobrodošli na tej seji. Pozdravljeni, komisarka Vesteger. Hvala, da ste tukaj. Preden bomo začeli z strukturiranim dialogom o konkurenci, imam nekaj sporočil. Najprej sprejetje dnevnega reda. Se vsi strinjate? Super, hvala. Potem pa še nekaj sporočil o tekočih trialogih. Merila 25. februarja so pogajalske ekipe sklenile pogajanja o predlogu za spremembo uredbe. Dosežen je bil začasni dogovor o konceptih glede prehodnih meril in v zvezi z merili v skladu s pariškim sporazumom. Prav tako sporazum pokriva zahteve v zvezi s tem, kateri podatki morajo biti vključeni v izjave in v zvezi z podaljšanjem prehodnega obdobja za kritična merila in merila za tretje države. Čestitke pogajalski ekipi in poročevalki Nini Gil. Krite obveznice. 26. februarja smo dosegli politični dogovor na četrtem trialogu. Dogovorili smo se o pravilih glede kritnih sredstev in kritnega sklada. V zvezi z direktivo Govorili pa smo se tudi v zvezi s pogoji, ki jih morajo mora biti izpolnjena v zvezi z uredbo o kapitalskih zahtevah, zato da so obveznice upravičene do preferenčne obravnave. To zadeva tudi pogoje glede struktur zapadlosti, ki je mogoče podaljšati. In zdaj nas čaka samo še tehnično delo glede zaključka te direktive. Čestitke gospodu Lukaju in pogajalski ekipi. Prav tako smo dosegli politični dogovor v zvezi z investicijskimi podjetji in revizijo investicijskih podjetij. Vidite lahko, da zelo trdo delamo. Pogajanja so bila po noči 26. februarja, dosegli smo začasni dogovor. Dogovorili smo se, da bomo imeli nove določbe v zvezi z tem, da zagotovimo enake pogoje za velike sistemske družbe in boljšo zaščito za vlagatelje. Večja podjetja bodo še vedno izpostavljena polnemu režimu bančnega bonitetnega nadzora, manjša podjetja pa bodo imela prilagojen nadzor in kapitalske zahteve. Pravila glede enakovrednosti za naložbena podjetja iz tretjih držav so zaostrena, poleg tega pa je treba izpolniti tudi določena bonitetna organizacijska pravila in druga merila. Podjetja iz tretjih držav bodo lahko zagotavljala storitve sistemskega pomena v Evropski uniji samo na podlagi ocene komisije v skladu z okrepljenim spremljenjem ESME. Pogajalske ekipe so se tudi dogovorile, da bodo imele naložbene, naložbena podjetja zahteve glede preglednosti in glede glasovanja na srečenih deležnikov. Prav tako so, so zakonodajalci dosegli dogovor glede tega, da bodo korake kotacije razširili na sistematične internalizatorje, zato da zagotovijo enake pogoje za delo med sistematskimi internalizatorji in mesti trgovanja. Sredo 27. februarja so bogajske ekipe dosegle napredek v zvezi z potrebno skrbnostjo na ravni pravnih subjektov. Naslednji trialog bo v Bruslju 6. marca. In na koncu še revizija evropskih nadzornih organov. 27. februarja je potekal tretji trialog, tam smo govorili o preprečevanju pranja denarja. Prvi politični pogovor je potekal v zvezi s neposrednim nadzorom nad nadzornimi organi, v zvezi z upravljanjem skupnimi organi, financiranjem in pristojnostmi, ampak nismo dosegli veliko napredka. Pogajalska ekipa Evropskega parlamenta je svetu povedala, da bo dogovor v zvezi z preprečevanjem pravnega denarja sprejemljiv le, če dosežemo dogovor o celotnem besedilu. Vendar svet bo moral biti bolj prožen pri svojem pristopu. Komisijo smo prosili, da pripravi številne kompromisne predloge na osnovi te seje. Naslednja seja bo v torek 12. marca 2019. Veliko trilogov, torej veliko dela, zdaj pa nadaljujemo z strukturiranim dialogom z Margaret Vestager. Dobrodošli med nami. Zdaj bomo imeli razpravo o politiki konkurence. Povedati želim, da menim, da komisarka Vestager upravlja odlično delo. Mislim, da ni protislovja med močnimi predpisi in pravili ter oblikovanjem velikih industrijskih akterjev v Evropi. Tisti, ki menijo, da sta tu dve alternativi, se po mojem mnenju motijo. Mislim pa, da je dobro, da razmišljamo o tem, zato da lahko ocenimo, kako bi naša pravila lahko bolje izvajali v okviru globalnega okvira na področju konkurence. Seveda pa moramo zagotoviti enake možnosti za vse v EU. To je pogoj za inovacije, za rast in tudi za potrošnike. To je zelo pomembno za poglobitev skupnega trga in tudi za rast. Komisija je imela prav, da je nastopila močno, ampak o tem bomo najverjetneje govorili v tej razpravi. Zdaj pa mislim, da je čas, da prisluhnemo komisarki, gospa Vestager, izvolite. Well, Hvala lepa. Hvala za lepe besede. Mislim, da je v bistvu to naš strukturiran dialog že dolga leta. Govorimo o strukturi, govorimo o nijansah in govorimo tudi o namenu, čemu služimo našim državljanom. To je moja zadnja razprava v tem odboru Ekon. To me nekoliko žalosti. Mislim, da smo imeli pet let dobrih razprav. Govorili smo o tem, kako bi lahko zagotovili, da bo poslovno okolje omogočalo oblikovanje delovnih mest in uspešna podjetja, seveda pa mora trg služiti potrošnikom. Hvala vsem poročevalcem, ki so nam pomagali pri tem, Morten Messerschmidt, Werner Langen, Tibor Sani, Ramon Tremosa in Mišel Rajman. Seveda tudi poročevalci v senci, tudi vas moramo omeniti, prihajate iz različnih političnih skupin, političnih strank, imate svoje prepričanja in svoje prednostne naloge. Ampak mislim, da smo vedno sodelovali na osnovi soglasja. In sicer, da je poštena konkurenca bistvo naše Evropske unije. Upam, da bo tudi naslednji mandat parlamenta in naslednji odbor Ekon ohranil to prepričanje. V tem času pa bo komisija nadaljevala z delom gre za pravno državo, kartelom ne moremo poslati signala, da jih bomo pustili pri miru v času volitev. Tako ne gre. Zakonodajo je treba izvrševati tudi v času volitev. Prav tako pa bomo imeli razpravo o političnih prednostnih nalogah v prihodnosti. Upam, da boste tudi vi sodelovali v teh razpravah in da bo to del vaših razprav z voljivci v prihodnih mesecih sprožili smo razmislek o politiki konkurence v digitalni dobi. Preučujemo pomen podatkov, kako bi lahko poskrbeli, da bo konkurenca delovala tudi na tem področju. Za vedno več državljanov je to pomislek. Imajo pomisleke v zvezi z podatki, pa tudi v zvezi s tem, kako bi njihova podjetja lahko bila del digitalnega gospodarstva. S tem je povezan dostop do trgov, naprimer, s tem so povezane storitve, ki jih lahko zagotovimo. Vidimo, kako potekajo združitve večjih podjetij z manjšimi disruptivnimi podjetji, to vpliva tudi na inovacije. Govorimo o tem in govorimo tudi o tem, da bi imeli možnost, da bi spletne platforme zavrnile dostop konkurentom do njihovih platform. Dobro, seveda, govoriti moramo tudi o realnem svetu in konkurenci. Tukaj je Evropa zelo močna. Zaradi tega smo danes, kjer smo. Naš uh, trgovinski presežek je zelo velik, kar zadeva proizvodnjo. Sedem od deset evropejcev ima zdaj delo. Ta številka še nikoli ni bila tako visoka. Prav tako je kakovost delovnih mest boljša kot marsikje druge. To ne pomeni, da je vse lepo in prav, ampak to pomeni, da smo prišli že precej daleč. Sveda čaka nas še veliko dela, še posebej, če pomislimo na mlade in na njihove možnosti na trgu dela, ampak situacija je dobra. Tudi na globalnem trgu se spopadamo z izzivi, zato ker se spopadamo z državami, kjer ni lojalne konkurence. Svet je vedno bolj povezan, In zato vsi želimo, da bi imeli poštene možnosti. Vsi, podjetja, posamezniki in mi, kot eh, izvršilna veja oblasti. Poskrbeti moramo za enake možnosti na področju konkurence. Evropa bi morala biti samozavestna, mora se zauzemati za svoje interese. Potrebujemo ukrepe, s katerimi lahko zaščitimo svojo trgovino, ko globalni konkurenti uporabljajo naprimer subvencije ali dumping. Mi moramo ustrajati pri tem, da če želijo druge države neomejen dostop do naših trgov, morajo zagotoviti neomejen dostop do tudi svojih trgov, tudi kar zadeva javna naročila. In prizadevati si moramo za preprečevanje škodljivih subvencij tudi na globalni ravni in zato smo Evropi dali nova orodja. Zdaj smo lahko bolj resni pri pregledu tujih naložb, ki vplivajo na našo varnost. Zdaj imamo novo orodje, ki se imenuje Evropski okvir za pregled naložb. Lahko preučimo tudi, kako bi lahko preprečili utikanje tujih držav v podjetja v strateških sektorjih. Evropa bi lahko svojo velikost uporabila tudi zato, da ustraja pri pošteni konkurenci po vsem svetu. Sveda, ampak najmočnejši smo, ko igramo s svojimi aduti. Naš adut je odprti skupni trg. In skupni trg omogoča podjetjem, velikim in majhnim, da pokažejo svoje spretnosti, da izpilijo poslovne zamisli in da uspejo pri nas, potem pa tudi na globalni ravni. Evropska pravila za konkurenco podjetjem omogočajo, da rastejo organsko, zato ker so potrošnikom všeč njihovi proizvodi, pa tudi z nakupom konkurentov mi smo sprejeli zelo veliko združitev, zato ker to ni škodilo konkurenci. Šlo je za združitve, pri katerih so nastali veliki akteri, naprimer Opel in Peugeot, InBev in SAB e Miller, Siemens in Gamesa. V zadnjih desetih letih smo potrdili več kot 3000 združitev, prepovedali pa smo jih samo 9. Za vsako podjetje, ki želi, da se potrdi združitev, je običajno treba upoštevati veliko drugih industrij. Naprimer, jeklo gre v avtomobile, cement pa v gradbena podjetja. Ta podjetja potrebujejo surovine po razumnih cenah, če želimo, da bodo tudi njihovi izdelki na voljo po razumnih cenah. No, ko imamo pomisleke, potem običajno družbe predlagajo rešitve. Naprimer, lahko bi prodali sredstva rivalom, zato da bi lahko njihova združitev šla naprej brez tega, da bi omejili konkurenco. Februarja smo prepovedali združitev Siemensa in Alstoma. Poročilo o konkurenci je upravičeno izpostavilo, da si ta primer zasluži posebna pozornost. Podjetji bi lahko dobili našo potrditev, če bi predlagali ustrezne korekcijske ukrepe za to, da bi pomirili pomisleke na področju konkurence. Vendar podjetji niste želeli predlagati jasnih rešitev za sisteme signalizacije ali zelo hitre vlake. Ta združitev bi lahko škodila konkurenci na področju signalizacije in to je ključnega pomena za varnost in to bi oslabilo tudi konkurenco pri vlakih, ki potujejo z zelo visoko hitrostjo. In to je ključno za spodbujanje okolju prijaznega prometa. In mi nismo bili edini, ki smo prišli do tega sklepa. Organi na področju konkurence in tržni udeleženci, kot so potrošniki, konkurenti, sindikati in industrijska združenja, se z nami strinjajo. Od njih smo dobili negativna mnenja tako v zvezi z sistemi signalizacije, kot tudi v zvezi z zelo hitrimi vlaki. Vedno razmišljamo o tem, kako lahko pravila o konkurenci pomagajo naši industriji. Naprimer, imamo okvir za projekte skupnega evropskega interesa. To Evropi omogoča, da ostaja avtonomna na področju ključnih tehnologij, ki vplivajo na našo prihodnost, če ugotovimo, da trg ne deluje tako, kot je treba. Decembra smo potrdili projekt na področju mikroelektronike v okviru lažjih pravil državne pomoči. Mikroelektronika so majhni čipi, ki so zelo visoke kakovosti in se uporabljajo v avtomobilih brez voznikov ali v povezanih avtomobilih napravah bele tehnike. Za ta projekt bodo Francija, Nemčija, Italija in Združeno kraljestvo zagotovili eh, javno podporo za spodbujanje zasebnih naložb. To vključuje vso vrednostno verigo, velika podjetja, MSP, zagonska podjetja in raziskovalce. In ti partnerji bodo svoje znanje dali na voljo tudi drugim, zato da bodo davkoplačevalci, ki v bistvu vlagajo, na koncu dobili nekaj od tega, na področju realnega gospodarstva. To kaže, kako lahko konkurenca in industrijska strategija gresta z roko v roki. Parlament je pripravil pet poročil o politiki konkurence in v vseh poročilih je izpostavil bistvo socialnega tržnega gospodarstva. Odprtost, raznovrstnost različnost in poštena možnost, da vsa evropska podjetja da rastejo in postanejo uspešna na svetu. Za me je to navdih za razpravo. Ko govorimo o industrijski politiki in strategiji, moramo vedeti, da ne gre, da bi služili samo nekaterim, ampak vsem v Evropi. Veselim se že razprave. Hvala. Hvala lepa, hvala gospa Vestager. prav imate. To je naš zadnji strukturirani dialog. Zato se vam želim zahvaliti v imenu odbora za zelo konstruktiven pristop in za odprt in pregleden dialog z parlamentom. Vem, da je konkurenca v pristojnosti komisije, da je to nekoliko specifično področje, zato je res treba po eni strani zagotoviti, da se spoštuje ta poseben značaj, po drugi strani pa potrebujemo tudi pregleden politični dialog. To je težko doseči, ampak zato toliko bolj cenimo vaše prizadevanja. Omenili ste nekaj ključnih področji. Danes govorimo naprimer o industrijskih združitvah, zato ker je to seveda povsod v novicah, ampak govorili ste o digitalnem svetu, o obdavčevanju, zato mislim, da ste res opravili odlično delo in vesel sem, da vas je parlament pri tem podpiral in tudi seveda naš odbor. Hvala. Prav, zdaj pa bomo začeli z razpravo. Prvi je Tom van den Kandelare za ELS. Izvolite. Hvala lepa, gospod. Predsednik, hvala gospa komisarka, da ste tukaj, da vam bom nekaj časa, da si nadanete slušalke. Hvala, da ste tukaj, ampak hvala tudi za to, da ste sodelovali na številnih drugih sejah, Govoriti želim o tako imenovanih sodbah Exit Profit. Šlo je za vprašanje, ali gre pri tem za državno pomoč za multinacionalke. Leta 2016 je komisija belgijsko državo obsodila, zato ker ta podjetja niso plačevala za dobiček na mednarodni ravni to ne velja samo za Belgijo, ampak tudi za druge države v EU. Prvič je šlo za pregled sistema v eni državi. In tokrat smo res spoznali posamezne primere za posamezno podjetje. Zdaj so sodniki prišli do sodbe, da ne gre za splošen sistem, ampak za prakso, kjer imajo organi za obdavčevanje predvsem manevrskega prostora. Ne gre za sistematski pristop, ampak za odločitev, kjer imajo davčni organi nekaj manevrskega prostora. Zanima me, ali se boste zdaj obrnili na Evropsko sodišče in ukrepali. Zanima me, kako bodo reagirale druge države članice in zanima me tudi, kako bo to vplivalo na vašo politiko. Um, uh, Zadnje vprašanje. Ne, države članice se še niso oglasile. Drugič še vedno razmišljamo o tem, kako bi nadaljevali z delom. V teh sodbah je mogoče vseeno nekaj opaziti. Izjava, da komisija tega ne more obravnavati kot primer državne pomoči. To je trdila Belgija. No, sodba je jasna. Komisija lahko to stori. Drugič, zdaj analiziramo to schemo. To schema je delovala kot neke vrste portal. Izpolniti je treba merila za to, da vstopiš v to. Uh, sodišče je to obravnavalo kot primer dveh načinov, kot schemo in kot posamezne primere. Še posebej, če imamo naprimer v holdingu družbo, ki vse skupaj finan financira. Zdaj analiziramo svoj pristop, kaj te to ima dvojni značaj. Po našem mnenju je to schema, sodišče pomeni, da so to individualne a, odločitve, seveda pa se bomo obrnili na parlament, ko bo sprejeta odločitev. Hvala. Thank you, Nina Gill. Hvala lepa. Če se navežem na to, kar ste rekli, komisarka. Z veseljem sem sodelovala z vami. Delo je bilo zelo učinkovito in podobno kot vi, sem verjetno prisotna na enem svojih zadnjih sestankov odbora Ekona. Naj povzamem dve stvari glede pravilnega razlaganja pravila o državni pomoči. Govorili smo o subvencijah v državah, da moramo tukaj zagotoviti pravičnost. Verjetno veste, da številne države članice skrbi ena posebna država, to je Kitajska. Ravni naložb kitajskih podjetij in kako se te ta podjetja financirajo. To je še vedno nejasno in to ne zagotavlja enakega obravnavanja z evropskimi podjetji. Zanima me, ali bi komisija bila pripravljena uporabiti pravila o državnih pomočeh na bolj aktivističen način, ko gre za tretje države. In prav je, da potrošniki dobijo pravične, pravično ponudbo. No, v kontekstu Brexita in napačnih informacij so naša pravila na vrhu seznama. In veliko krat se navaja kot razlog za Brexit to, da bi na ta način preprečili britanskim železnicam ponovno nacionalizacijo številnih državah članicah imamo nacionalizirane železnice, pa ne kršijo nobenih pravil o državni pomoči. Kako bi vi kot komisarka to obravnavali ali bi podali izjavo o tem, torej da bi podali konkretne informacije, ki bi predstavile nekatere informacije kot lažne? Hvala. Hvala. Glede škodljivih subvencij. Imamo strategijo. Ena je dvostranska, druge so večstranske in del strategije je za nas. V dvostranskem delu strategije imamo dialog s Kitajsko o škodljivih subvencijah. Na Kitajskem mislim, da imajo 130 tisoč podjetij v državni lasti in zanje menim, da so pomembna predvsem strateške odločitve. Ne samo, da dobijo pomoč, ampak da gre za strateške usmeritve. Evropi imamo tudi državne pomoči, ampak take, da zagotavljajo pravično konkurenco. Veliko državnega denarja se nameni podjetjem. Velik delež tega ne velja za državne pomoči ko gre za mostove, ceste in podobno. Ali pa, ko imamo izjeme v bloku. To je neka vrsta neposredna pomoč. Ampak tudi v multilateralni plati strategije smo si vsi, tudi kitajski, kitajci, zauzemali za jasnejša pravila na ravni STO. Reforma STO-ja pa vemo, da traja dolgo časa, do tega ne pride kar čez noč. Zato moramo dobro izkoristiti orodja, ki jih imamo na voljo sami, tu v Evropi. Ni nam treba uveljavljati državni pomoči izven naših pristojnosti. Ampak, če obstaja tveganje, da neko podjetje ne upošteva pravil pravične konkurence, lahko nekaj naredimo. Drugo vprašanje glede pravil za državno pomoč v EU. Kot ste sami rekli, v številnih državah, članicah imamo javna podjetja. To so lahko energetska podjetja, železnice. In mislim, da to dobro ponazarja dejstvo, da nekako neutraliziramo lastništvo. Ne glede na to, ali je podjetje v javni lasti ali v zasebni lasti, Nas skrbi samo, kako podjetje deluje. Če je to podjetje, ki zagotavlja določene storitve na trgu. Radi bi vam zagotovili tudi odgovor v pisni obliki, če boste tudi zastavili vprašanje pisno, tako da lahko naslovim vse te pomislike. Zdaj pa gospod Luke za EKR. Nina pa bo prevzela predsedovanje temu odboru za 10 minut. 10 minut, pa se vrnem. Gospod Luka. Komisarin. Pozdravljeni, gospa komisarka. Da slišimo. 29. januarja sem vam pisal v zvezi z Nord AB. Pet tednov že čakam na odgovor. Nažalost je pogosto tako. Lepo prosim, da mi poveste, kdaj lahko računam na odgovor. In glede na to, da tako dolgo traja, da dobim odgovor, upam, da bo to vsebinsko ustrezen odgovor. To seveda ni odvisno od vas, ampak lepo bi bilo, če bi se tega lotili in poskrbeli, da bo odgovor res tako dober, kot bi moral biti. Not LB je po mnenju tiska dobil možnost, da hranilnice zagotovijo več sredstvi, sredstev, pa tudi Saška Anhalt in spodnja Saška sta dovolili povišanje kapitala v višini 1,1 milijarde. 2,4 milijarde evrov pa naj bi zagotovile deželske oblasti. Komisija je leta 2012 sprejela odločitev, da bi lahko kapitalsko povišanje iz hranilnic obravnavali kot javna sredstva, oziroma da bi to morali storiti, zato ker potem govorimo o znesku 3,8 milijarde evrov. Ozadje je naslednje. Leta 2012 je bilo že potrjeno povišanje v višini 3,3 milijarde evrov, potem pa še nekaj več kot 14 milijard v desetih letih. Takrat je bilo rečeno, da bo do leta 2016 NotLB spet konkurenčen tega ni bilo, zdaj je spet velika potreba po kapitalu. Zanima me, kaj menite o tem, ali se ne strinjate s tem, da bi tam lahko veljalo, da s pomočjo državne pomoči pri življenju ohranjamo slabo banko in da to vodi do nelojalne konkurence, še posebej v industriji finančnih storitev, kjer že tako ali tako velja, da imamo preveč. Uh, kapacitet in kjer je veliko podjetij, ki se bori za preživetje. Hvala. Najprej se opravičujem, da niste prijeli odgovora malo prej. Če bi prej odgovorila, bi mogoče se izognili temu komentarju, da nismo vsebinski. Ker pa postopek še ni končan, ne moremo veliko povedati o sami vsebini. Ampak seveda sem si zabeležila, da se želite vsebinskega odgovora. Del tega odgovora bo moral priti kasneje, se ga ne moremo zagotoviti že zdaj. Naprimer, kot nadzorniki podajo sporočilo banki, potrebujete več kapitala, mora banka pogruntati, kako lahko to naredi. Nenehno smo v stiku z nemškimi organi v zvezi s tem vprašanjem, kot verjetno veste, tudi iz javnih virov. Prišlo je do ponudbe iz bank, ki so v javni lasti. To je neko sprožilo, zaradi katerega veliko krat menimo, da gre tu za državno pomoč. Ampak tukaj je potrebna zelo natačna in redna analiza. Prvo pravilo državne pomoči je namreč v tem, ali je obdavčljivo. Mislim, da sem s tem odgovorila na vprašanje Nindijo. lahko ste podjetje v javni lasti, pa ne gre za državno pomoč. To je tisto vodilo, ki ga bomo morali upoštevati pri nemških bankah. Zaenkrat imamo še čas, da zagotovimo enako obravnavanje. V Evropi imamo zelo raznolike banke. in na nje ne moremo gledati vedno na enak način, tudi če so v podobni situaciji. Ampak obstajajo podobnosti, ne glede na lokacijo banke. Hvala. Uh, Zdaj pa Ramon Temusa za Alde. Hvala, predsedujoča, gospa komisarka. Hvala, da ste prišli na to predstavitev in hvala za to petletno dobro sodelovanje. In lepo, da smo imeli stike z vami in vašo ekipo ter odlično sodelovanje s to skupino, z našim odborom. Smo pripravili uh, zelo dobra poročile, poročila, ki bodo pomagala našim državljanom in podjetjem. Čisto na, kri, na kratko. Pred petimi leti sem vam zastavil vprašanje o primeru Google in zaključil bom z istim primerom. Zanima me, kakšno je trenutno stanje, kar zadeva antitrust primer Google. -a. In zanima me, kakšna je povezava z iskalniki, ko gre na lo lokalno raven za iskanje zaposlitev in tako naprej. In v tisku smo zasledili, da želi Facebook združiti Instagram in še eno podjetje. In še primer o državni pomoči v State Italija. Zanima me, kaj več o tem.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 Dobro je tudi to, da ta odmor, odbor spremlja naše delo tako pozorno. Ja, pet let po začetku tega mandata smo, stop, smo na stopni zaključovanja primera Google. Delovni procesi so zelo intenzivni. Sodelujemo z Googlom v primeru primerjave ne samo, ko gre za odločitev o prenehanju poslovanja, ampak želimo sprejeti odločitev, ki bo pomenila, da prenehanje delovanja zajema tudi enako obravnavanje. Na ta način želimo spodbujati konkurenčno pravo, da bo prineslo več rezultatov. Zagotoviti moramo, da v teh trgih, ki hitro delujejo, kjer se oblikujejo nova omrežja, kjer lahko zlorabe trajajo kar dolgo časa, je potrebnega kar nekaj pritiska strani konkurenčnosti, da se konkurenca ponovno vzpostavi na trgu. Zlasti konkurenca v digitalnem digitalni dobi je nekaj, kar se moramo še naučiti iz teh primerov. Na ta način bomo videli, kako bo digitalni trg deloval tudi v prihodnje. In razprave o tem bodo še potekale. Glede Facebooka, ne gre toliko za integracijo, za vključevanje, ampak bolj za to, kako Facebook uporablja podatke. Ker nekaj nacionalnih organov za konkurenčnost se za to zanima. In to se mi zdi pomembno, saj je Facebook tudi oglaševalska družba. Uporaba podatkov je zato bistvena. To ponovno kaže na dejstvo, da je uporaba podatkov in dostop do podatkov eden glavnih elementov digitalnega trga glede Alitalije. Verjetno ste to spremljali v medijih. Vsebinsko glede državne pomoči še nismo sprejeli zaključkov oziroma sklepov. Hvala. Hvala, zdaj pa za zelene. Mišel Frimom. Hvala, gospa predsedujoča, gospa komisarka, nemško bom govoril. Tudi jaz se zahvaljujem za pet let sodelovanja. Hvala tudi drugim poročevalcem in poročevalcem v senci. Pravo konkurence je zelo pomembno. Ampak tukaj imamo tako podobno mnenje kot re, redko, le redko kje druge. Čeprav imamo različne poglede na to, kaj bi lahko počeli na trgu in česa ne obstajajo razlike med levimi in liberalci, ampak če govorimo o tem, da potrebujemo poštene pogoje za vse, se vsi strinjamo. Imam politično vprašanje v zvezi z prihodnostjo. V zadnjih desetih dneh je prišlo do očitkov nemškega in francoskega ministra v zvezi z odločitvijo Siemens Alstom, če je treba spremeniti evropska pravila glede združitev da je treba to popolnoma spremeniti, zato da bi omogočili velike evropske koncerne, ki bi se lahko zoprestavili ameriški in kitajski konkurenci. Če je to nekoliko preberemo med vrsticami, je očitek ta, da sicer pravo pomaga potrošnikom, ampak ne omogoča oblikovanje velikih koncernov, ki bi se lahko zoprstavili tistim koncernom iz držav, kjer pravo konkurence ni tako močno. To so države, kjer je veliko protekcionizma in bi ga lahko bilo še več. To pomeni, da bi naj doma izpodbijali ali slabili lojalno konkurenco, zato da bi lahko imeli velike koncerne, ki bodo konkurirali na globalnem trgu. Z vedika nemške in francoske strani je prišlo to mnenje, zato je to treba vzeti resno. V Financial Times ste dali intervju v zvezi s tem in mislim, da ste prav opozorili na to, da bo digitalno področje v prihodnosti pomembna tema. Facebook, Google in drugi so podjetja, o katerih tukaj govorimo, ampak eh, ta podjetja pogosto kršijo pravila glede varstva podatkov. Kaj menite, kaj bi morali komisija in parlament storiti v prihodnih letih, zato da bi lahko poskrbeli, da rešimo pomisleke, kot so tisti, naprimer zdaj iz Nemčije in Francije? Hvala. No, kot eh, sem rekla malo prej, si bomo prizadevali za to, da bi imeli učinkovita orodja, orodja na voljo, ko vse postane digitalno. Ampak sem je zajeto še vedno, še vedno osnovna izbira in sicer, da želimo imeti pravično konkurenco. In to ne gre samo za vse nas kot potrošnike, ampak gre tudi za vse stranke v vrednostni verigi. Za evropsko gospodarstvo je zelo značilno, da imamo veliko majhnih in, velik, in srednje velikih podjetij. Kakšnih 20 milijonov jih imamo. Z velikim številom zaposlenih, okrog 250 milijonov kar pomeni, da je naše gospodarstvo zelo fleksibilno, odporno in inovativno. Ampak seveda morajo biti cene take, da si jih lahko privoščimo. Inputi morajo zajemati določeno stopnjo inovativnosti, zato da omogočajo spremembe. Moje spodbujanje tega, da bi imeli učinkovito orodje, temelji na strateški možnosti in izbiri po pravični konkurenci. Saj to, to ustvarja številna nova delovna mesta in konkurenčnost. In če imamo nova delovna mesta, pomeni, da imamo še veliko dela. Izhodišče zame pa je, da morajo stvari postati digitalne, da bodo podatki del vsakega posla, platforme, inovacije morajo spreminjati logiko tega, kako dodajamo vrednost storitvam in izdelkom. Združitev Siemensa in Alstoma bi lahko pomenila veliko, tudi pri signalizaciji, pri prometu. In kaj je preostalo? Vlaki in signalizacija. Ampak, če si pogledamo globalni trg in dejansko smo priča globalnemu trgu, ne sme nič ovirati podjetij pri skupnih vlaganjih, če želijo delovati na drugem delu tega globalnega trga. In narediti moramo več, zato da bi omogočili evropskim podjetjem, da so globalni akteri. To ni naša šipka plat, ampak naša krepka plat. Kot sem poskusila povedati na začetku, moramo imeti močno industrijsko strategijo in ustrajati pri konkurenci. To dvoje moramo kombinirati in ne na to gledati kot na stvari, stvari, ki se izključujeta. Še enkrat podarjam, da si moramo bolj prizadevati za konkurenčnost na digitalnem trgu, moramo predvsem imeti v mislih naše potrošnike. Hvala. Zdaj pa Miguel Vegas za Gue. Portugues. Govoril bom portugalsko. Uh, eh, in Portugal. Fruto de décadas de desinvestimento público, os nossos caminhos de ferro estão profundamente. Hvala. Na portugalskem smo več let uporabljali javne naložbe, ampak na slab način. Zaradi tega moramo zdaj imeti naprimer javna naročila na področju vlakov in železnice. In zdaj smo izključili Kitajce, čeprav je to podjetje ponudilo nižje cene in čeprav so oni že zagotovili vlake za podzemno železnico na portugalskem. Kako bi lahko razumeli ta dvojna merila? Imamo podjetje, ki opremi mesto z vagoni za podzemno železnico na državni ravni, pa to ne gre, da je treba zaščititi evropsko gospodarstvo. Nečesa pa nismo razumeli, zato tega tudi nismo storili na portugalskem. Na portugalskem imamo tudi vagone in vlake, ki smo jih kupili in gradili, ampak ta industrija je bila potem uničena na portugalskem. Zato se portugalci sprašujejo, zakaj imamo takšno strategijo, kot jo imamo na področju zaščite železniške industrije. Ali to služi vsem državam ali samo določenim delom železniške industrije v določenih državah. Poglejte, kaj se je zgodilo na portugalskem. Na portugalskem je to škodilo železniški industriji. Ja, žal mislim, da je več vzrokov za to, ko pride do težav v industriji. Eden od vzrokov je lahko tudi nepravična konkurenca, zaradi tega, ker konkurentje prijemajo državno pomoč. Ena od stvari, kjer pa mislim, da bi bili lahko bolj. Um, prepričani vase je, da bi morali vedeti, kaj počnemo. Kolegica Bjankovska se zauzema za to, da bi imeli, da bi bolje uporabljali pravila za javno naročanje. Kajti, če se omejimo samo na ceno, je to potem edina stvar, edina zahteva, ki jo bodo podjetja želela izpolniti. Cena je seveda pomembna, saj gre za javne naložbe, za dolgoplačevalski denar. Gre pa tudi za kakovost proizvoda, kako bo deloval v prihodnosti, kako se bo posodabljal, kako bo potekalo servisiranje in kakšna bo cena popravil in servisiranja. Tudi to je ena od stvari, ki jo moramo upoštevati, ne samo začetna naložba. Če bomo uporabili ta pravila za javno naročanje na boljši način, bomo imeli boljši celoviti pregled vseh stroškov oziroma celotne naložbe. Ne pa, da bomo izbirali projekte, ki bodo najcenejši pri prvotni naložbi, potem pa se bodo stroški skokovito povišali. Ne poznam podrobnosti glede teh stvari v preteklosti, ampak zagotovo bomo v prihodnosti morali biti bolj dosledni pri uporabi orodi, zato da bomo zagotovili, da bomo imeli konkurenco, ki bo pravična. Na globalnem trgu pa resnično upam, da bomo imeli na voljo mednarodni sistem javnega naročanja, da bodo ljudje, ki bodo sodelovali pri javnih naročilih oziroma javnih razpisih, imeli enake pogoje. Odprt trg je sicer nekaj dobrega, ampak mora biti simetričen. Hvala. Thank you, Marco Valli. Hvala, Marko Vali. Ja, hvala, gospod predsedujoči. Kot kolegi pred menoj bi se vam želel zahvaliti za vašo profesionalnost, ki ste jo uh, nam izkazali v odnosih z našim odborom. Bi, želel bi se navezati na vprašanje banke Nord eh, LB Bank. To je ena izmed izbir, ki jih imate na voljo. Rekli ste, da nemške organi še niso se odločili o tem kakšno možnost bodo uporabili. Ena od možnosti so javna sredstva za uh, te dve zvezdni deželi, ki sta glavna delničarja, plus sklad, ki ga sestavljajo javna sredstva iz uh, šparkase. In v tej situaciji sploh ne bi prišlo do sharinga, ki je bil uporabljen večkrat v drugih situacijah, zlasti v Italiji. V Italiji smo morali prispevati k tej uh, bančni krizi. In v tem primeru, če bi uporabili ta pogoj z strani dr nemške države, bo vaš, eh, vaša komisija um, potrdila to prakso in bo torej postavila pod vprašaj uh, vso zakonodajo, ki je povezana z javno pomočjo oziroma z državno pomočjo. All... Najprej, nasplošno imamo še nekaj drugih sodb s sodišča in jasno je, da so ti postopki eh, boljši in torej tudi mi bomo odprli več primerov v tej smeri in dobro je, da nam tukaj omogočajo, da tretje strani povejo, kakšno je njihovo mnenje tudi v naših uradnih postopkih. Drugič mi bomo v svoji analizi vsaj tako um, natančni kot pri drugih analizah, kot ste povedali in to mi vemo iz javnih virov, obstajata dve kreditni liniji, ena od zvezdnih držav, ena pa prihaja strani bank. In tukaj bomo tako natančni kot v drugih primerih. S preučili bomo in pogledali bomo, kako se ta denar vrača v državo, če gre tukaj za državno pomoč ali gre za trgovino, ali se na to lahko gleda kot na, nekega, na nekaj, kar bi delali tudi zasebni vlagatelji. To moramo odgovoriti v naši analizi in tukaj bomo zelo celovito to preučili, tako pri nemških bankah, tako kot smo to naredili pri italijanskih bankah. Enaka obravnava je temeljnega pomena in je glavna vrednota uh, pri našem delu. Hvala. Najlepša hvala. Zelo pomembno je to, kar ste povedali o enaki obravnavi. In zagotovo bo to tema še nadaljnih razprav. tudi o tem, kako lahko izboljšamo naš okvir, ko imamo um, različne nacionalne režime in imamo uh, neke vrzele v orodju, ki jih imamo, orodji, ki jih imamo na voljo. Tukaj moramo najti neke preventivne ukrepe, Eh, tudi s pomočjo komisije in to je zelo pomembno področje, ki ga moramo še izboljšati, izboljšati moramo naš okvir. Imamo okri, okvir, ki jasno določa opcije, morda ne deluje dobro, ampak jasna je, kakšna je opcija za velike banke, pri manjših bankah pa imamo asimetrijo, um, nimamo neke skupnega evropskega okvira in potem imamo tudi nacionalne razlike in protislovja med različnimi deli. Sedaj nimamo časa, da bi razpravljali o tem, ampak po mojem moramo o tem še razpravljati, torej pogledati, kakšna je situacija in to izboljšati, izboljšati in upam, da bomo lahko um, torej na tem še delali. Sedaj pa bi besedo predal ne vidim nikogar z strani ENF-a in potem v imenu ELS. Najlepša hvala, gospod eh, predsedujoči, gospa komisarka. Želim se povrniti na današnji intervju v Financial Timesu. Rekli ste, da konkurenčna pravila ne smemo opisovati, mi se moramo naučiti in gojiti, torej mm, oblikovati več velikih podjetij. Potem pa ste govorili tudi o trgovinski politiki in sedaj imamo vprašanje o tem. Politična ocena zadeva politične instrumente in zlasti tudi pregled javnih naročil in trgovinska podjetja. Kako bi lahko bolje organizirali te instrumente, ta orodja? Velika razprava poteka o tem tudi v državah članicah. Skušamo mm, seveda pritiskati za to, da bi pritegnili več uh, investicij, več naložb. No, lahko kaj poveste, kako vi gledate na to? V zadnjih letih smo videli da svet mm, in vse skupaj je postalo bolj zapleteno in med seboj prepleteno. Industrijska politika, konkurenčna politika, trgovinska politika, varnostna politika so vedno bolj prepletene, vedno bližje ena druga. Ne morete reči, jaz se ukvarjam samo svoje stvarjo, drugi morajo narediti svoje naloge. Vse skupaj mora biti del širše slike zelo pomembno, po mojem mnenju, je, da ko recimo upravljamo posle v Evropo, ko poslujemo v Evropi ali tudi v drugih uh, jurisdikcijah, se je treba pripraviti na to, da bo konkurenca in tako dobite zagon za uh, torej boljše poslovanje, za delo z strankami in tako dalje. Torej, na evropskem trgu imamo ta izziv, mislim pa, da moramo to imeti tudi na globalni ravni. In tukaj mislim, da bi morali storiti več. Eh, Cecilija Malstrom, moja kolegica, je to spodbujala v veliki miri in upra, zato je uporabljala mehanizme um, torej varovanja naše trgovine, zato da bi mi postali hitrejši. um, torej znotraj globalnega sveta smo morda bili nekoliko prepočasni in preveč natančni in sedaj še vedno seveda e, ustrezamo vsem pravilom, vendar pa smo veliko hitrejši. To je zelo pomembno, ne samo za varovanje naše trgovine, ampak uh, tudi za hitrost. Ko ste hitri, to deluje tudi kot odvračilni mehanizem. In potem, ko govorimo o varnosti. Ko pravim, da je treba vse digitalizirati, tudi varnost, mm, hacking, tudi vohunstvo, vse je postalo digitalno in to je samo majhen oklepaj naše uspešno delo za to, da bi izboljšali delo naših konkurenčnih organov, je, je pomagalo tudi pri tem, da imajo digitalne dokaze. In pomembno je, da smo začeli proces pri pregledu instrumenta zunanjih tujih investicij. To je nekoliko zapleten instrument, kajti imamo tudi nacionalne e, predpise in evropske predpise. Zato je zelo pomembno, da vse tiste, ki jih to zanime, da so zelo osredotočeni v prvih mesecih ali v prvih letih, zato da postopek pravilno steče in da smo lahko učinkoviti. Mislim, da to zanima veliko ljudi. In če vemo, da tisti ljudje, ki vlagajo v Evropo, prihajajo v Evropo z pravimi razlogi ali pridejo zaradi tega, ker bi želeli poslovati v Evropi, kar je tukaj super, ali pa pridejo v Evropo zaradi tega, ker je to preprosto in ker bi radi izvali tudi naše, našo varnost. Zdaj smo še vedno v prvih dneh na začetku to orodje je bilo sprejeto nedavno in sedaj ga bomo šele zagnali. In zaradi tega so ti meseci ključnega pomena. Sedaj zadeve um, začnemo uporabljati in izvajati. In upam, da um, čeprav je parlament na koncu svojega mandata, da se bo osredotočil na to, da so koraki, ki so bili sprejeti in ukrepi, ki so sprejeti, da bodo tudi izvedeni na tem področju, ki je seveda zelo pomembno, pa tudi na drugih pomoročjih. Izvedba traja nekaj časa in uh, novi parlament seveda bo moral to prevzeti in to je odgovornost za tiste, ki bodo rekli, to je del mojega dela in moram spremljati to, da kar smo sprejeli, se tudi izvede in to je del pomembne strategije, ki zadeva trgovino, konkurenco, trgovino, strateške elemente. Sicer vse skupaj v bodoče ne bo delovalo. Hvala. Um, Hvala, Babet Winter. Hvala, predsedujoča. Govorila bom v nemščini. Um, ja, Draga komisarka, hvala za vaš govor. Dejali ste, da gre pri pravu konkurence predvsem za to, da zaščitimo potrošnike. Govorili pa ste tudi o urejanju konkurence v digitalnem času. Tukaj bom začela. Najprej reforma avtorskih pravic. V trialogu smo dosegli sporozum in v parlamentu bomo imeli kmalo končno glasovanje. Dolgo smo delali na tem, sama sem dolgo delala na področju kulture, vem kako pomembno je to, vem kako pomembno je to za založnike in tudi za umetnike. Treba je poskrbeti, da bodo umetniki plačeni za svoje delo. In smernica mora biti plačati na mesto prepovedati. Pripraviti moramo takšna pravila, da bodo umetniki torej plačeni. Poznate problematiko. Poslanci, vsaj jaz, smo dobili na tisoče elektronskih sporočil glede filtrov nalaganja. Dobro, v končnem rezultatu trialoga tega ni, ampak eh, prepričanje je pač, da bo to 13. člen omogočil. Zanima me, ali se zaradi tehnologije, ki je potrebna za to, ne bo zgodilo, da bodo veliki akteri na digitalnem trgu še močnejši. Samo veliki si lahko privoščijo razvoj takšnih filtrov, manjši pa bodo potem pač ali iztisnjeni iz trga ali pa bodo morali prevzeti njihove rešitve. Zanima me, kaj menite vi torej o reformi avtorskih pravic z vidika konkurence. Je to zaskrbljujoče ali ne? Druga točka je naslednja. Prejšnji teden sem bila na Irskem, z delegacijo odbora Ekon in ugotovili smo, da imajo v Dublinu veliko dobička zaradi rasti spletnih konkurentov, ampak podjetja, ki proizvajajo, pa imajo veliko težav zaradi Brexita, naprimer, kajti njihov izvoz se pogosto fizično izvaja preko Združenega kraljestva in to bi lahko vodilo do težav za nje, če bi prišlo do brexita. Zanima me, kaj menite o tem, kaj bi lahko storili, da odpravimo to pomankljivost na področju konkurence in še tretji element med zalstom. To smo že večkrat omenili. Po mojem mnenju obstaja razlika med uh, tem, da zagotovimo raznovrstnost na trgu, po drugi strani pa ste govorili o evropskih šampionih. Govorili smo o hitrih vlakih, o signalizaciji. Morda bi to lahko razvijali eh, tudi v okviru kakšnega evropskega velikana. Ne smemo pa razmišljati samo v smislu Francije in Nemčije, ampak v smislu celotne Evropske unije. Hvala.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 da vsi hodimo na obiskujemo YouTube zaradi filmov, zaradi novic, zaradi vsebin, ki so jih tja dali pevci, mm, producenti, filmski producenti, ljudje, ki imajo velike talente. Um, Ampak seveda ne morete razvijati svojega tele, talenta, če niste za to plačani. In zato mislim, da je nujno, da je plačilo pravično. In um, seveda sem samo odaleč spremljala delo um, parlamenta in mojih kolegov v komisiji. Gre tukaj za vprašanje velikosti. Velikosti v Evropi imamo majhna podjetja in o tem smo veliko razpravljali, tudi o varovalkah, ki jih je treba pripraviti. Kompromis, ki je bil dosežen, je po mojem mnenju zelo pameten kompromis. Dober. Um, ne moram reči, da smo tega vzeli z lahkoto. In kompromis, ki smo ga dosegli, je uravnotežen. Potem vprašanje glede Irske. Z irskimi organi že dlje časa delamo zato, da bi uporabili prožnost znotraj naših pravil o konkurenci in o državni pomoči. Pripravili so scheme, eh, tako da se dobro počutijo, da lahko nekoliko omehčajo, imajo neko tamponsko območje, če bi prišlo do nekih um, situacij v, z Brexitom, ko bi eh, prišlo recimo do fizičnega izvoza. To smo počeli v delovni skupini. Kot veste, je irska, irsko gospodarstvo tisto, ki bo drugo najbolj prizadeto uh, zaradi brexita. In torej smo z irskimi organi skušali jim zagotoviti, da imajo vse potrebno orodje. Imeli smo seminar za zainteresirane države članicami, da se naučijo recimo tega, kar je bilo pripravljeno v irskem kontekstu. Če se določena država članica znajde v podobni situaciji, lahko uporabi to, kar je irska že pripravila. Po mojem mnenju je to zelo pomembno. Sicer bodo majhna in srednje velika podjetja se počutila, da so mm, prepuščena sama sebi. In na koncu o evropskih šampionih ste me vprašali. Imamo kar nekaj evropskih eh, šampionov. In združitev Simensa Alstoma ni šlo tukaj za združitev samo dveh evropskih šampionov, ampak tudi za združitev dveh svetovnih Almstom, Almst, eh, eh, šampionov, kar zadeva tehnologijo in druge stvari. Sveda se mm, soočita z konkurenco, ki jo lahko občudujemo. Recimo Kitajci trenutno ni nobenih visoko zmogljivih, eh, eh, torej visoko hitrih, zelo hitrih vlakov, kitajskih vlakov izven Kitajske. In tuk, razlika za našo situacijo da je tukaj, da imamo um, konkurenco pri Airbusu, pa smo imeli nekaj um, konkurenčnih podjetij iz ZDA, v Evropi pa ni bilo nikogar, ki bi lahko bil konkurenčen Airbusu. Imeli smo podjetja, ki so lahko morda dobavljala dele majhnih, eh, dele, dele eh, za avione. No, in potem smo z združitvijo lahko dosegli konkurenco. Torej, te dve situaciji sta um, zelo drugačni, pravzaprav nasprotujoč, nasprotni. In če se mm, spomnite, kako podjetja Armstrong in Siemens eh, lahko um, vlagata tudi izven, lahko, izven Evrope to lahko tudi storita. Hvala. You, uh, Hvala, Berto Luke. Hvala, gospa komisarka. Hvala, da ste mi dovolili, da se dvakrat oglasim. Najprej vprašanje gospe Winter v zvezi s 13. členom. Dejali ste, da avtorsko pravo ni v vaši pristojnosti, to sicer drži, ampak. Gospa Winter je imela prav, ko je dejala, da bo sprememba avtorskih pravic imela posledice na konkurenco. Vi menite, da je rezultat uravnotežen. Zanima me, ali ste to tudi preverili, ali se je vaš direktorat s tem ukvarjal. Torej, ali so politični vidiki glede konkurence res neproblematični kajti velika podjetja imajo možnost, da razvijajo takšne filtre za nalaganje, pri majhnih podjetjih pa te možnosti ni. Drugo vprašanje, spet o NotLB. Dejali ste, da ste z nemškimi organi o tem govorili, da ste šli v podrobnosti, da ste vse preverili, ampak kakšen je bil vrstni red? Preden bi lahko bila izplačena državna pomoč, naj si bo neposredno strani Spodnje Saške in Saške Anhalt ali strani hranilnic. Me zanima, ali potrebujejo najprej dovoljenje od vas ali pa lahko denar stečejo naprej in ga potrebo potem vrniti, če vi posle, posežete. Vprašanje je tudi, kako dolgo bo trajala ta vaša podrobna analiza ste pod časovnim pritiskom, da to izvedete zelo hitro in če ne, me zanima, ali se lahko vzamete zelo veliko časa za to in to bi prav tako pomenilo izkrivljanje konkurence. Pa še nekaj v zvezi s tem. Niš, niste komentirali načela bail-in. Dejali ste, da državna pomoč ni nujno državna pomoč, glede na to, kako je pripravljena, ampak v bančnih krizah, je denar vedno prišel strani države. Načelo Bail-in pa se zdi, da ima nekoliko podvržen položaj tukaj. To ni zadovoljujoče in ne more biti tako, da države vedno znova izumljajo neke mehanizme, s katerimi zaobidejo pravila državne pomoči in potem trdijo, da vseeno ne gre za državno pomoč. Mi smo v BRRD omogočili to možnost bel in nas zanima, me, zakaj se to ne uporablja bolj pogosto. Hvala. Um, no, uh... Uh, Rekla sem, da direktiva o avtorskih pravicah ni del moje službe, moje, um, torej ni del DigiCom. Ne vem, kakšna je bila točno analizi, analiza, ne vem, kaj je bilo zadaj, kako so prišli do tega kompromisa. Mislim, da bi bilo zelo čudno, če bi se. Mi ponudili za to kolegi v drugih generalnih direktoratih so zagotovo uh, um, dobro proučili zadeve in pripravili uh, dobre, uravnotežene kompromise. Kar pa zadeva pregled državne pomoči pri bankah. Mi skušamo zagotoviti, da organi vedo, kaj bo potrebno, kaj bo, koliko časa bomo mi potrebovali za našo analizo vsi z tega področja vedo, da ni mogoče preprosto domnevati, da je državna, no, eh, državna pomoč eh, skladna. Potem bi lahko imeli spet eh, odprte primire in tožbe in to bi vse zapletle. Če pa iščemo neko rešitev brez pomoči in to bi včasih pomagalo, kaj ti državna pomoči, pomoč recimo banki ima lahko hude posledice zlasti pri finančnem restrukturiranju. Torej mi želimo zagotoviti, da ljudje vedo, koliko časa potrebujemo za to, da bomo torej zadeve proučili. Kot sem že povedala, ne morem komentirati podrobnosti, nimamo nek, nekega notificiranega primera, smo v stiku z oblastmi, zato da oni vedo, kaj bomo potrebovali. Mi vedno spoštujemo namen države članice, kakšne rešitve iščejo. Včasih, žal, moramo reči, to ni mogoče v tem primeru e, in iščemo potem neko drugo rešitev. Nadzor nad državno pomočjo, pomočjo je omogočati ljudem, in, eh, da dobijo državno pomoč, ampak da jo vsi dobijo pod istimi pogoji. In če se državno pomoč eh, nudi, potem moramo zgodoviti še vedno lojalno konkurenco. Če pogledamo bančno krizo in vse eh, davkoplačevalski denar, ki je bil za njo porabljen. So to resnično velike, velike vsote. To velja za Nemčijo, za mojo državo in za številne druge države. Pred BRDD in pred spremembo zakonodaje je bilo podeljeno veliko državne pomoči. In sicer takrat smo lahko zagotovili, upamo, da smo omeni, omejili, vendarle uspeli omejiti skrivljanje konkurence v prvih dneh finančne krize je moj predhodnik rekel, včasih je treba iti in reči ne, včasih ni mogoče uh, reči, da je to. Eh, torej, da je to neka državno jamstvo, zaradi tega, ker tvoja konkurenca se bori sama in ne morejo govoriti, da imajo državno jamstvo. In zato smo veliko delali na tem. Na začetku je prišlo do najrazličnejših stvari in načinov, kjer lojalna konkurenca ni bila ravno zagotovljena. Mislim, da je sedaj to veliko bolje ko se BRDD ne uporablja v Evropi, vaše zadnje vprašanje, um, glede BRDD-ja, pri uh, gre za eh, dokapitaliza, dokapitalizacijo pod zelo strogimi pogaji, pogoji in včasih država lahko zaprosi za to, um, seveda pod zelo strogimi pogoji, če vse izpoštuje in potem je proces uh, enotne rešitve, vendar to ni odvisno od nas, ampak je odvisno od uh, državne zakonodaje, če bo um, reševala to banko znotraj nacionalnega okvira. Hvala. Hvala bail-in je samo ena od eh, možnosti rešitev. Imamo tukaj veliko ukrepov in zakaj um, ni bilo to uporabljeno in so raje uporabili druge, druge, um, druga orodja. Morda je ta vse skupaj pravila preveč uh, rigidna, vse, ampak vsekakor je to odvisno od uh, zakonodajalca. In paradoks je, da, da je to bilo tako strogo, da se nikoli ni uporabilo, vendar pa bi morali o tem razmišljati in vsi skupaj bi morali to, o tem razmisliti v odprtem duhu. In eh, uporabile so se raje druge rešitve. No, vsekakor bomo o tem govorili. Karolina. No, Ja, dank u wel, voorzitter. Uh, commissaris, 5G. Gospod predsedujoči, gospa komisarja, 5G bo postala nova temelj naše ekonomije, to velja za podjetnike, za podjetja, za tiste, ki jih mi imenujemo duals na nizozemski. Želimo, da bi razvoj nudil tudi določena jamstva. Ne smejo imeti vsi pravice do, eh, do privatnih podatkov. V tem kontekstu se razpravlja tudi o kitajski. Razvoj 5G mora se razvijati na varen način. Po drugi strani se zavedam, da vsi varnostni ukrepi lahko ustavijo, počasnijo ta postopek. Zato sprašujem, kako lahko zagotovimo, da bodoča tehnologija bo po eni strani varna in po drugi strani mi, Evropska unija, ostanemo digitalni pionir. Vsi ti duels, te nove ekonomske stvarnosti morajo imeti pravico do um, napredne tehnologije, pa, ki pa mora biti obenem varna. Hvala. Mislim, da je to eno izmed uh, vprašanj, ki se jih vsi zastavljamo sedaj. Kot ste rekli, ko bomo začeli z 5G, je to nova kategorija. Takrat bomo imeli tudi uh, industrijski obseg uh, prenosa podatkov. Um, to bo zadevalo tudi recimo zdravstveni sistem, um, naše uh, um, naša omrežja, električna omrežja, potem uh, avtomobile brez voznikov in tako dalje. To pomeni, da ko bomo imeli tako infros, infrastrukturo, varnost um, programske odpere in uh, programske opreme in hardvera bo ključnega pomena. Kratkoročno je prvi protokol to, da tiste države, ki so zelo napredne pri dražbi frekvenc, drugim, ki bodo morali kupovati eh, torej frekvence za to, da vzpostavijo 5G. Tista podjetja, ki želijo dražiti frekvence, za njih je pomembno, da poznajo merila, ki se uporabljajo. ko, ko načrtujejo svojo programsko opremo za uvedbo 5G. To je vprašanje v prestolnicah, kako se na to pripraviti. In to je razpravo, ki jo imamo tudi v komisiji. Tukaj je tudi namreč evropska razsežnost tudi prisotna, seveda pa tudi nacionalna razsežnost. Ena izmed obetajo, obetajočih stvari 5G-ja je, da lahko pustimo za sabo meje in je povezljivo zelo pomembna. In to pomeni, da če imamo boljšo povezi, povezljivost, to ne velja samo za eno državo članico, ampak za več države, držav članic in jim to zagotavlja tudi varnost. Kolegi, ki se s tem ukvarjajo, proučujejo priporočila oziroma nasvete, ki bi jih lahko dali državam članicam, zato da bi imeli evropsko razpravo na to temo. Strinjam se z vami, ključnega pomena je, da lahko zaupamo infrastrukturi, ki mora biti varno. Če ne moremo zaupati infrastrukturi, potem bodo državljani rekli, no, jaz bom še naprej malo skeptičen. In ravno ta skepsa je lahko prinese tudi pozit, nekaj pozitivnega, da bi imeli sistem, ki se bo razvijal tako, da bo odražal naše vrednote in podobno. Torej, če želimo pozitivne stvari, moramo nadzirati negativne stvari in tukaj bi nacionalna in evropska razsežnost morali sodelovi, sodelovati. Žal je, da nimamo še odgovorov, ki bi si jih želeli že pred letom dni. Hvala. Uh, Hvala lepa. Hvala za ta zadnji in zelo zanimivi dialog. Hvala za vaše sodelovanje. Hvala, da ste tukaj. Zdaj lahko s to točko zaključimo. Pet minut bomo imeli odmora pred glasovanjem, ampak Margareta, izvolite. Hvala. Res je, tudi meni je bilo sodelovanje z vami v veliko čast. Mislim, da smo veliko dosegli, ne samo kar zadeva razpravo o posameznih primerjih. Mislim, da je bilo zelo pomembno, da ste kot parlament sodelovali z mano. Mislim pa, da moramo res zaščititi potrošnike in vsa podjetja, ki potrebujejo poštene konkurenčne pogoje. Zelo sem zadovoljna zaradi tega. Mislim, da smo dosegli nekaj, kar bo zelo koristno, namreč opolnomočili smo nacionalne organe na področju konkurence, zato da bodo tudi oni opravljali svoje delo izdajali bodo kazni, sankcije, zagotavljali bodo dostop do dokaznega materijala in tako naprej. Upam, da boste vi, pa tudi drugi poslanci, poskrbeli, da bo to del vaše kampanje. Zato, da boste pokazali, da dejansko lahko marsikaj koristnega dosežemo, če sodelujemo na področju zagotavljanja poštenih pogojev konkurence, obdavčevanja in tako naprej. Poskrbeti moramo, da bo trg bolje deloval za državljane, zato spoštujem vaše delo in v veliko čast mi je bilo sodelovati z vami. Hvala. Thank you. Suspension. Hvala, pet minut, ne odmor. Colleagues, are you ready for our test? Kolegice in kolegi, ste pripravljeni na preizkusno glasovanje? justicega. So, the vote is open for the test. Preizkusno glasovanje. vote is closed. Konec glasovanja. So we start, uh, Začeli bomo z glasovanjem o rezultatu. pogajanj v zvezi z uredbo poimensko glasujemo. Konec glasovanja. 22 za, nihče proti, 5 vzdržanih. Dobro, zdaj pa direktiva. Poimensko glasujemo. konec glasovanja. 23 za, 3 proti, 1 vzdržan, sprejeto. Čestitke poročevalcu gospodu Klincu. Zdaj pa ugovor v zvezi z delegirano uredbo o MIFID najprej glasovanje v svežnju v zvezi z odstavkoma 1 in 2, izvirno besedilo, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Glasovanje v svežnju v zvezi z uvodnimi izjavami, za, proti, vzdržani, sprejeto. Zdaj pa še uvodne navedbe, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Zdaj pa glasujemo o besedilu z izglasovanjem spremembami, poimensko glasujemo. The vote is closed. Konec glasovanja. 22 za, nihče proti, 5 vzdržanih, sprejeto. Hvala lepa. Naslednja seja je skupna seja Econ Envy v ponedeljek 11. ob pol osmih. Vendar, to je treba še potrditi. V četrtek 21. marca pa imamo sejo odbora Econ in sicer ob devetih. Seja je zaključena. Hvala. I, I no, okay, exactly. joint... E- Jutri imamo skupni sestanek eh, odbora IKA in odbora Libe o nedavnih dogodkih na področju delegiranih aktov za boj proti pranju denarja česar svet ne ceni prav preveč. Zato smo menili, da je prav, da jutri razpravljamo o tem. Ob sedmih zvečer skupni sestanek Ekon in Libe s komisijo. Zdaj pa zaključujem sestanek. Hvala.